prometu na cestah. Eh, to sem že podpisal, kot rečeno, in to bo tudi šlo na zapisnik. Hvala. In pa eh, zapisniki zaseden z 15. decembra, z 16. in 17. januarja, pa tudi sprijeta besedila z 15. decembra so na voljo. Ima kdo kakšen ugovor? Če ne, potem so ti zapisniki sprejeti. Zdaj pa načrt dela. Dokončni osnutek dnevnega reda, kot je bil sprejet 13. januarja na konferenci predsednikov, je bil razdeljen v dogovoru s političnimi skupinami, pa predlagam, da danes podaljšamo zasedanje eh, do 21. torej namesto do 20. do 21. se s tem strinjate. Dobro, potem to sprejmemo. Zdaj pa predlagam, da prijedemo na glasovanje. Predem